nacionalne avtonomije. To želimo doseči s tem poročilom. Hvala lepa vsem za vaše prispevke. So you, Hvala lepa. Razprava je končana. O tem poročilu bomo glasovali jutri v povdne. Hvala lepa še enkrat komisarju Kalasu. Naslednja točka na našem dnevnem redu je poročilo gospoda Iturga iz Angula, gre za letno poročilo o dejavnostih odbora za peticije 2009. Naj pozdravim komisarja Ševčoviča in besedo predajam poročevalcu. Za štiri minute, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujočim veliko čast je biti tukaj in vam predstaviti letno poročilo o dejavnostih odbora za peticije 2009. Leto 2009 je prehodno leto iz enega v drug mandat, pa tudi prehod pri komisiji. Dve tretjini članov komisije sta novi. In sedaj želimo podati pregled dejavnosti odbora v letu 2009, istočasno pa bi to poročilo rado prispevalo k temu, kakšen prispevek odbor za peticije daje v evropskem prostoru in kako bi lahko postopke še izboljšali. Dodatno bi rad omenil tudi napredek, ki smo ga dosegli. Želeli smo izboljšati naše delo. Izpostavili bomo najpomembnejše izzive po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. 1. decembra 2009 je začela veljati Lizbonska pogodba in ta še enkrat izpostavljam pravico do peticij kot eno ključnih pravic za naše državljane. Po drugi strani pa imamo novo podlago za to, da so lahko naši državljani še bolj udeleženi v postopkih Evropske unije. Državljanom torej daje možnost, predlagati izboljšave pri zakonodajnem delu. Odbor za peticije se veseli, da lahko sedaj sodelujemo po členu 150 poslovnika parlamenta. Gre tudi za poročilo o državljanskih pobudah, ki ga bomo pripravili do konca leta. Kar se Lizbonske pogodbe tiče, je tako, da bi naj odbor za peticije še bolj tesno sodeloval s pristojnimi odbori v nacionalnih in regionalnih parlamentih držav članic. Cilj je spodbojati vzajemno razumevanje peticijskega prava. Prav tako pa si želimo odzvati se na ustrezni ravni na želje državljanov. Pomemben je pravno zavezojoč element listine o temeljnih pravicah. Z Lizbonsko pogodbo je ta listina sedaj pravno zavezojoča, čeprav posebno pomembno pa je to tudi zato, ker bomo okrepili razumevanje temeljnih pravic pri državljanih. Torej, skušamo storiti vse, da bi poskrbeli za to, da bi institucionalni vidiki se začeli izvajati kar se da hitro po pristopu EU. Kristini o varovanju človekovih in temeljnih pravic. To je še prav posebnega pomena, če pomislimo na to, kakšne težave vsakodnevno srečujemo v odboru za peticije. Gre za kršitev premoženskih pravic v državah članicah in vemo, da ne komisija, ne parlament nista sposobna tukaj takoj se odzvati. Rad bi spostavil tudi odlične odnose parlamenta z evropskim nadzornikom za oprostite, z evropskim ombudsmanom. Želimo si, da bi to sodelovanje izgledalo dobro tudi v prihodnje in da bi izkorenili slabe prakse, ki se pojavljajo v institucijah. Podpiramo tudi uporabo najboljših praks na tem področju. Potem pa je pomemben tudi internet. Pomembno je upozoriti državljane, katere možnosti imajo in katere možnosti so najbolj, najboljše za njihovo težavo. Tukaj potrebujemo nekaj, kar bo pomenilo, da bodo državljani lahko našli podatke na enem mestu. Spremenili nekoliko smo tudi strukture kar se člena 201 tiče. Gre za tako imenovane ne peticije. Namreč to je izguba časa in to prinaša tudi visoke stroške. Zato je pomembno se lotiti tudi teh ne peticij. 25 odstotkov peticij je takšnih. To je slaba uprava in seveda To škodi pravicam evropskih državljanov. Zato je potrebno uvesti kodeks obnašanja ravnanja tudi za peticije. To je pomembno za sekretarjate političnih skupin. Predelati moramo našo podlago za standarde in norme. Zaključujem. Še prav posebno bi se rad zahvalil sekretarjatu odbora za podporo pri našem delu in pri pripravi tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj vas prosim, da če boste naslednji želeli dodatni dve minuti, da zaprosite za to. Sedaj pa komisar Ševčovič, prosim. Hvala lepa, gospod predsedoči. Dober večer. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za odlično poročilo in za zelo pomembno delo, ki ga je opravil pri pripravi tega poročila. Šel je še dlje kot njegova predhodnica gospa Megines, kar se kakovosti tiče, pa tudi ona je pripravila zelo kakovostno poročilo. Preučim vsem ga in komisija je našla zelo veliko pomembnih podrobnosti, kako bi lahko naše sodelovanje še izboljšali. Jasno je, da moramo priznati raztoč pomen peticij, število se veča in tudi niso vprašanj, s katerimi se peticije ukvarjajo. Rad bi izkoristil to priložnost, da se zahvalim tudi novi predsednici Bora za peticije, gospod Maconi, saj je v zelo kratkem času unesla nov zagon in novo energijo delo odbora prav tako zelo dobro sodeluje z drugimi odborov parlamentov in z Evropsko komisijo. Naj nadaljujem s tem, da ponovim, da je komisija seveda pripravljena sodelovati z odborom za peticije pri vseh vidikih, ki se navezujejo na peticije. Seveda smo pripravljeni ponuditi strokovno pomoč pa tudi študije glede posameznih vprašanj in dobro izmenjavo informacij glede najpomembnejših vprašanj. Zaradi časovne omejitve, gospod predsedojoči, mi dovolite, da se osredotočim na tri točke, ki so najpomembnejše z vidika komisije. Najbolj pomembna točka je priznavanje poročevalca pomena v tem celotnem sodelovanju, priznavanje pomena za sodelovanje z nacionalnimi organi, nacionalnimi parlamenti. In potrebno je torej vzpostaviti dobro sodelovanje z odbori za peticijo v nacionalnih državah. To je povedal in to sem pozorno poslušal. Ko govorimo o tem, so včasih nacionalni organi, pogosto nacionalni organi tisti, ki so odgovorni za izvajanje. Biti mora vse skupaj tudi bolj bedljivo. In tukaj komisija to podpira. Skušamo izboljšati naše delo in izpostavil bi kakovost internetne strani, kjer skušamo zagotoviti vse informacije, ki jih tisti, ki pripravljajo peticijo, potrebujejo. In zelo sem zadovoljen, da smo prejšnji teden zaključili okvirni sporozum med Evropskim parlamentom in komisijo. Še prav posebno vprašanje je omenjeno v poročilo, gre za trenutne kršitve in vesel sem, da smo našli rešitev za to. Vem, da nimam več časa, zato bom končal. Veselim pa se že razprave. Hvala lepa. You, no. Hvala lepa, gospod poročevalec. Sedaj pa v imenu političnih skupin v imenu ELS, gospa Gruni, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej bi rada čestitala našemu kolegu za upravljeno delo. Strinjam se s tem, kar je zapisano v besedilu, tako da se besedilo osebinsko ne bom dotikala, bi posebno izpostavila dva pomembna problema, ki jo je izpostavil tudi poročevalec. V prvi vrsti je treba izobražiti naše državljane. Vedeti mora, kakšna je razlika med državskimi pobudami in peticijami. Poleg tega je treba obvestiti o tem, kakšno vlogo ima evropski medijator. Prevelika zmeda vlada na tem področju. Sama se v svojem volilnem okrožju srečujem s voljivci in številni spoh ne poznajo možnosti, da podajo peticijo, da je to zakonska možnost. To je nekaj, kar bi oni morali izkoristiti, kajti instrument je namenjen prav njim. Uh, Zato se mi zdi, da bi morali poskrbeti za boljše komuniciranje. Se vam ne zdi, da bi bilo dobro, če bi na spletni strani objavili, kako je treba vložiti peticijo. Namreč ni na voljo nobenih informacij za tiste, ki so vložili peticijo v parlamentu, glede tega, kako se obravnava ta peticija. Pomembno je tudi, da se državljani začnejo zavedati tega, da smo mi tu zato, da njim pomagamo, jim prisluhnemo, jim stojimo ob strani. Torej, mislim, da bi morali odpraviti vse vrzeli, ki obstajajo na področju komuniciranja, poleg tega treba opraviti še precej zakonodajnega dela. Mislim, da bi moral naš odbor vsak dan odgovarjati predvsem na potrebe naših državljanov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj po imenu SND, gospa Paljadeli. Minuta. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada prisrčno zahvalila poročevalcu, tudi kot podpredsednica odbora za peticije. Hvala lepa za to odlično poročilo. Pomembno je, da ste navedli statistične podatke. To kaže na pomen odbora za peticije, za stik z državljani. Pomemben je sporedno s tem tudi ombudsman kar se zaupanja tiče. Odbor, mislim, da ima nalogo, kot je že bilo rečeno, da sodeluje, sodeluje s poslanci v odboru, da zmanjšuje birokracijo in omogoča bolj očinkovito delovanje odborov. Pomembno je, da smo tudi uradno, redno obveščeni o poteku postopkov in da imamo tudi novo internetno stran, internetni portal, kjer obveščamo državljane o vseh njihovih možnostih, tudi o nacionalnih. Odbor, mislim, da bo to poročilo še prav posebno pozorno obravnaval in zaključki so še prav posebnega pomena. To pa služi evropski identiteti in koheziji. Harkin Gospa Harkin v imenu Alde. Thank you, uh, eh, Mr. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za zelo obsežno poročilo. Sem namestnica odbora za peticije že šest let in v tem času sem tesno sodelovala z nekaterimi avtori peticij. Sem veliko krat videla veliko različnih perspektiv državljanov. Mi imamo drugačno perspektivo kot poslanci ali vi kot komisar. Mislim pa, da se moramo postaviti v njihovo kožo. Če želimo resnično, očinkovit, državno prijazen proces, moramo imeti nekakšen odbor, ki bo poslušal avtore peticij in to bo katalizator za, za spremembe na boljše. Za veliko avtorjev peticij je to zadnji postopek pri njihovih prizadevanjih za rešitev težav in so frustrirani. Zato moramo prevzeti našo odgovornost, da vse skupaj hitro rešimo. In da skušamo ponuditi vse na enem mestu. To je odlična zamisel. Vendar pa moramo podpirati državljane v celotnem postopku. Pojasniti moramo, kaj se dogaja v celotnem postopku nedopustne peticije. To se vsako leto pojavlja in mislim, da moramo biti realistični, kar se tega tiče. Nikoli ne bomo mogli popolnoma razložiti državam, katere so pristojnosti EU in katere niso. Bolj pomembno je, da če je peticija nedopustna, da to preprosto in jasno razložimo avtorju peticije in mu podamo tudi predloge, kam se lahko obrne. Še dve zadnji točki. Podpiram 17. odstavek, ki poziva komisijo, da naj se ukvarja z direktorjem podjetij, ki je zavajojoč. To povzroča veliko težav. In končno, vodna izjava E govori o vplivu na življenje državljanov in kako se lahko s tem spopademo mi. V parlamentu in komisija mora prisluhniti temu in to porabiti zato, da bi izboljšali našo učinkovitost ne pa zato, da bi to poslavšali. Hvala lepa. Gospa Auken, zeleni minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedoči. Rada bi se zahvalila poročevalcu za pomembno poročilo. Zelo veliko je dobrih zamisli. Nimam veliko časa. Naj se osredotočim na naše predloge sprememb. Biti moramo konkretni. Govoriti o zadevah, ki zadeva državljane. Če bi naj državljani razumeli naše delo. Lokalne in regionalne oblasti nas poslušajo in ne bi bilo dobro, če bi samo abstraktno govorili o primerih. Tako bi ne storili tistega, kar si želimo, torej ne bi sprejeli teh dobrih namenov, da bi se skupaj naredili bolj državljanom prijazno. Pravo EU je nadrejeno nacionalnemu pravu. Državljani pa seveda se lahko obrnejo tudi na nas. Sicer bi iz gospodarskih razlogov bilo nemogoče priti do nas. Četrti predlog spremembe je za nas najpomembnejši. Komisiji moramo seveda dati možnost, da prevzame svojo odgovornost. Komisija, vsaj tako sem razumela, se želi izviti te odgovornosti. To se ne sme zgoditi. Predlog spremembe 5. Postopek delovanja odbora za peticije. Pravila in način, ki ga imamo, odlično delujejo če stvari dobro tečejo, potem jih ni potrebno spreminjati. To si moramo zapomniti. Preveč časa smo že izgubili s to razpravo. Can... Hvala lepa. Gospod Žobro, ECR, prosim. Hvala lepa. Tudi sam želim čestitati poročevalcu za upravljeno delo. Vašo pozornost pa želim usmeriti na dejstvo, da je delo odbora za peticije nekaj, kar bo, na kar bo imela veliko pliv tudi Lizbonska pogodba. Prihaja do novih razmer, do novih pravil in parlament je tisti, ki bi moral odigrati ključno vlogo, še prav posebno, kar se tiče novih pobud državljanov. Odbor za peticije igra na tem področju zelo pomembno vlogo kot del parlamentarne nadzorne funkcije. Naj spregovorimo o primeru v Nemčiji, ko je nemško sodišče odločalo o tem, kakšne so pravice staršev različnih nacionalnosti. In starši so menili, da so njihove pravice omejene. Potem pa še severni tok in okoljevarstvenih zahtev. Tudi to smo reševali. Še ena zadeva je pravno zavezujočnost listine o temeljnih pravicah. Naslednji govor je gospod, eh, govornik je gospod Majer, pre, Eh, predstavlja Gojen, ima tri minute na razpolago. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sam eh, želim čestitati poročevalcu v imenu naše skupine. Pred seboj imamo podrobno eh, poročilo, ki natančno opisuje delo odbora za peticije v preteklem letu. Peticije postajajo vedno bolj pomembne za naše državljane, število peticij je vedno večje in sicer vse kategorije so eh, se razširile od leta 2008. Te peticije so zelo koristno urodje, kajti eh, dotikajo se vse vrste stvari od okolja, notranjega trga, Italija, Španija, Nemčija in Romunija so tiste države, iz katerih prihaja največ eh, peticij. Ampak naj ponovim, peticije so izjemno pomembno orodje za naše državljane. Njihova prednost ni samo v tem, da so deskriptivne, ampak uh, vseeno potrebujemo določene izboljšave. Najprej je treba poenostaviti celoten postopek, to je pomembno za nas vse, eh, za vse nas tudi v tem parlamentu. Potem moramo eh, zagotoviti tudi hitrejše odzivanje Evropske komisije na peticije, zlasti takrat, ko gre za pisma državljanov Eh, pisma, ki vsebujejo obrazložena mnenja. Eh, do odziva pride preveliko krat prepozno, takrat, ko je škoda že bila narejena, kar pomeni, da potrebujemo dosti hitrejši mehanizem. Manj časa mora preteči med uh, trenutkom, ko odbor ugotovi škodo in odzivom komisije. Postopek mora priti na sodišče prej, se pravi, prej po, eh, postane škoda nepopravljiva. Že v letu 2009 je Španija imela veliko problemov eh, na področju urbanizma in poročilo Avken je bilo zelo pomembno. In eh, v primeru onesnaženja naših rek se je izkazalo, da so peticije zelo koristno orodje. Ampak vseeno ponavljam, komisija se mora hitreje odzivati in zato bi bili tudi državljani dosti bolj hvaležni. Najlepša hvala, gospod Majer. Angelika Vertman, prosim. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolege. Peticije so okrepljene tudi v Lizbonski pogodbi. Državljani iz Nemčije in Španije so tisti, ki podajo največ peticij. Avstrija je precej zadaj, kar se števila peticij tiče. Vsekakor pa ima to pozitivne učinke na integracijo Evropske unije. Sklepi Evropske unije imajo neposreden vpliv na življenje državljanov. S peticijami lahko državljani stopijo neposredno stik z evropskimi institucijami. Institucije, ki so pogosto abstraktne in birokratske. Tudi institucije tako pridobijo s temi peticijami, kajti veliko krat se izboljša, se vidi potem delovanje Evropske unije skozi peticije. Naprimer, gre za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij, izobraževanja in tako dalje. EU podpira različne programe mobilnosti. Da bi ti lahko dobro sodelovali, pa moramo imeti zagotovljeno vzajemno priznavanje. Državljani Evropske unije so tisti, ki jih zastopamo v Evropskem parlamentu. Že zaradi tega je pomembno, da se lahko neposredno obrnejo na nas peticijami. Kot članica v odboru za peticije se dejavno zauzemam za to, da bi naš odbor dejal učinkovito. Če bi državljani vedeli več o pristojnostih EU-ja, potem bi lahko znižali tudi odstotek nedopustnih peticij. In ne nazadnje, bi se tudi sama rada zahvalila za poročilo. Hvala lepa. Danke auch. Tudi jaz se vam zahvaljujem, gospa Wertmann. Sedaj pa dajem besedo gospe Maconi. Se Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljeni tudi komisar Ševčevič. Mislim, da je zelo pomembno, da se pogovarjamo o tej temi, ampak ne vem, zakaj ni z nami predstavnikov sveta. V Evropski uniji skušamo okrepiti pojem evropskega državljanstva, predvsem zato, da bi izboljšali demokratično zastopanost. Evropska unija, tako kot ostali mednarodni organizmi, ne more izvajati tistih stvari, ki presegajo njene pristojnosti. Vendar ima Evropska unija določene posebne značilnosti, ki izhajajo še iz obdobja ustanovnih očetov. Lizbonska pogodba je sedaj začela veljati in predstavlja pomemben element pri delovanju Evropske unije. Evropska unija bi morala biti unija državljanov in peticija je edini neposredni način, kako lahko državljani sodelujo pri oblikovanju življenja v Evropski uniji. Mislim, da bi morali upoštevati tudi mnenje državljanov pri oblikovanju različnih pobud in politik. Mislim, da bi morala komisija veliko bolj upoštevati tudi mnenje državljanov. Kolega Trgajc je pripravil dobro poročilo, utemeljil se je tudi na poročilu iz leta 2009. V preteklosti je Evropska komisija sicer izkazala interes za sodelovanje z odborom za peticije. V zadnjem letu smo izboljšali notranje postopke, pregledali smo tudi način pregledovanja peticij, ocenjevanja tega, katere so dopustne, katere ne. Skupaj s kolegi smo oblikovali tudi bolj sodobno spletno stran, ki naj bi bila bolj koristna za državljane pa maconi samo minuto in pol imate na voljo, poleg tega pa tudi tolmači kažejo, da ste veliko prehitri. Okay. Samo za ključek, ali lahko zaključim, 15 sekund. Prav. Zaključila pa bi z eno željo za prihodnje leto. Upam, da bomo boljše sodelovali s komisijo, tako da se moram zanesti na besede gospoda Ševčoviča. Upam, da bo tisto, kar je omenil, postalo stvarnost. Želim si tudi da bi naš odbor imel posebno ulogo v postopku, v katerem se trenutno pogovarjate in se nanaša na zakonodajno peticije državljanov. Now, uh... Krasno, lepo. Gospa Kinga Gönc, prosim, imate dve minuti. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Tudi sama želim čestitati poročevalcu. Mislim, da poročilo odraža pozitivno sliko leta 2009, ki ni bilo lahko leto. Število peticij se je v tem letu povečalo, medtem ko se je struktura odbora spremenila. V tem obdobju je Evropska unija poskušala tudi zmanjšati težave s komuniciranjem Peticije so pomembne, vendar državljani tega vedno ne vedo in to ravno zaradi demokratičnega deficita ima ta odbor tako pomembno vlogo. Zelo pomembno je, da obstaja povezava med eh, evropskimi institucijami in evropskimi državljani. Zato je zelo pomembno podariti, da se je število peticij eh, rahlo povečalo, ampak eh, število nedopustnih peticij oziroma ne peticij pa eh, precej raste. Zelo pomembno je, da državljani natančno vedo, kaj lahko pošljajo odboru za peticije. Zelo pomembno je, da vedo, katera so tista področja, eh, za katera je mogoče pripraviti peticije. Običajno so to področja, kjer evropska zakonodaja ni zadostna oziroma je slabo uporabljena oziroma so to eh, vprašanja, pri katerih bi želeli evropski državljani več zakonodaje. Naj podarim še to, da je zelo pomembno, da lahko, da lahko zagotovimo dobro sodelovanje z Evropsko komisijo, zlasti z gospodom eh, komisarjem. Brez njega bi sodelovanje bilo pomankljivo. Včasih je treba hitro odločati. Če odločitev ni sprejeta pravočasno, to lahko povzroči škodo. Časovni dejavnik je zato zelo pomemben. In še ena stvar. Kar zadeva eh, peticije, ni enakosti, kar zadeva jezike. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Jar, eno minuto in pol. Das äh, Petitionsrecht ist ein, eines pravico do podajanja peticij je ena ključnih pravic državljanov Evropske unije. Tako lahko opozorijo na neustreznosti Evropske unije. Zato je to lahko tudi merilo za delovanje Evropskega pravosodnega sistema. Zato sem vesel, da smo imeli leta 2009 več peticij kot leta 2008. Državljani pa imajo tudi pravico do odgovora v kratkem roku in zato moramo naše interne postopke optimizirati. Kar se teh ne peticij tiče, jih moramo prej ločiti od pravih peticij, ne smejo biti del tega postopka. Drugič, peticije, za katere nismo pristojni, moramo hitreje posredovati drugim. In tretjič, poslanci v odboru za peticije bi morali hitreje stopiti v dialog z avtori peticij. Odbor za peticije ima veliko priložnost za Evropsko unijo, da bi inštitucije približal državljanom in upajmo in mislimo, da bomo skupaj, mi, odbor za peticije, komisija in uprava, da bomo to priložnost ustrezno izkoristili. Hvala lepa še enkrat poročevalcu za dobro poročilo. Ich danke. A Tudi jaz vam zahvaljujem, gospod Busutil, minuto in pol, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Dovolite mi, da se najprej zahvalim svojemu kolegu za odlično pripravljeno poročilo. To poročilo je zelo pomembno, kajti prihaja tudi iz pomembnega odbora. To je odbor za peticije in ta odbor v bistvu predstavlja most med nami in državljani. Ta odpor zagotavlja tudi to, da se sliši glas državljanov in to je eno redkih mest, kjer je to mogoče. In zato je ta odbor še toliko bolj pomemben. Naj povem nekaj besed o poročilo, ki sem ga pripravil v letu 2008 v imenu odbora za peticije. In sicer o zavajojočih Eh, in meniških storitvah. Veliko krat eh, državljani ne, ve, ne vedo, da informacije niso resnične in da storitve, ki jih ponujajo, eh, niso zaston. Veliko organizacij, veliko šol, knjižnic ki so neprofitne organizacije, utrpijo škodo zaradi te vrste imeniških storitev. In zato sem poskušal dati predlog, da bi ta problem bil rešen. Žal, rešitve še ni in ustrajal bom, da se rešitev za te probleme najde. In prosim komisarja, da upošteva moje komentarje. E, Prepričan sem, da vaš eh, komisar e, beleži vaše pripombe. In zadnja govornica v tem krogu je gospa Kolarska Bombinska. Hvala lepa, gospod predsednik. To poročilo poudarja pomen odbora za peticije. pomočjo peticij nam lahko državljani povedo, če institucije njihovih držav ne upoštevajo zakonodaje EU. Veliko krat se sicer ukvarjamo s temi peticijami in pripravimo svoje predloge, ampak potem ne, vedo, ne vemo, ali so se države članice ustresno odzvale na naše pripombe, eh, kar pomeni, da nimamo ustreznih sistemov monitoringa oziroma spremljanja. Nimamo načina, kako bi izvedeli, ali se je država članica odzvala na pripombe oziroma priporočila in zaradi tega veliko krat dobivamo peticije znova. Naj vam dam primer. Dobili smo peticijo, ki je govorila o eh, severnem toku. Rečeno je bilo, da je eh, ta plinovod eh, nevaren za. da je ta naftovod nevaren za okolje. In takrat je bilo rečeno, da je treba izvesti oceno učinka. Vendar pa pozneje ni bilo nobenega nadzora nad tem, ali je država sprejela Eh, ustrezne ukrepe. Mene zanima, kaj se potem zgodi s peticijami, ki so že zaključene oziroma eh, kjer je postopek zaključen. Hvala lepa. Sedaj pa postopek eh, Catch the Eye. Gospa McGuinness, imate eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama se zahvaljujem poročevalcu, vendar pa vas želim opozoriti na delo odbora za peticije v letu 2006-2007. Takrat smo vzpostavili poseben odbor, ki sem mu predsedovala in eh, ta hiša je glasovala o poročilo za eh, leto 2007. Eh, in tak, šlo je za Equitable Life odbor. Danes lahko slišite, o eh, pritožbah v zvezi z kompenzacijami oziroma odškodninami Nekatere, eh, eh, nekatere odškodnine so bile eh, izplačane samo v višini 20 odstotkov, vendar to ni v skladu s tem, kar je bilo eh, rečeno. In eh, zato bi želela, da eh, vlada Združenega kraljestva izpolne tisto, kar je bilo obljubljeno in zato je treba eh, izplačati odškodnino vsem imetnikom zavarovalnih polic na ustrezen način. Hvala lepa, gospa eh, Maginis, gospa Alfano, prosim. Gospod predsedujoči, pravica do peticije je ena izmed najbolj pomembnih procesnih instrumentov, ki jih imajo državljani na voljo. Sama sem zasedla mesto evropske poslanke z zamislijo o tem, da se obranijo pravice državljanov. Tako sem vzela na znanje tudi vse peticije, ki jih vlagajo državljani. Prosim vas, gospoda, nekoliko počasnite, danes ste italijanski poslanci nekoliko prehitri za tolmače. Hvala lepa. Seznanila sem se torej s peticijami, ki so bile vložene in tako sem spoznala tudi delo znotraj odbora. Kljub temu, da imamo na voljo člen 5.3, v katerem piše, da lahko poslanci dobijo na upogled vse dokumente, sem naletela na oviro. Namreč samo člani pristojnega odbora se lahko seznanijo s vsemi dokumenti, ki so povezani s peticijami. Mislim, da bi morali to nepravico odpraviti. Hvala. Abbiamo poco tempo, Presidente, per cui in un minuto uno <laughs> cerca di... Gospod predsedujoči, v eni minuti sem skušala vse povedati, se opravičujem. Ja, to, to razumem, ampak vseeno bi bilo dobro, da poskusite govoriti nekoliko počasneje. Gospa Basesko je naslednja govornica, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad, rada zahvalila poročevalcu za upravljeno delo. Lizbonska pogodba potrjuje pravico evropskih državljanov, da vlagajo peticije. Da pa bi peticije privedle tudi do rešitve, se morajo nanašati na področja Evropske unije. Zato smo s predlogom spremembe skušali zagotoviti, da bo odgovornost in pristojnosti Evropske unije bolje predstavljene evropskim državljanom. Tako bi bili bolj učinkoviti, imeli bi manj peticij, ki jih je potrebno zavrniti. Prav tako mislim, da je potrebno, da je odbor za peticije vse čas v stiku z Evropskim ombudsmanom, tako da bomo spet bolj učinkoviti. Right. Vidite, to je bilo odlično. Prava hitrost in spoštovali ste tudi dodeljeni čas ene minute. Krasno. Gospa Jetemek je naslednja govornica. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čestitam poročevalcu za zelo informativno poročilo. Sama nisem članica tega odbora, ampak eh, zahvaljujoč temu poročilu sedaj zelo dobro vem, kako delate v odboru in kako zelo koristen je lahko postopek peticij. Ta postopek je koristen, čeprav ni dobro poznan med državljani. In zato moramo tu narediti več. Tudi po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe eh, in eh, potem, ko se lahko začenja eh, uporabljati ta novi postopek, je treba bolje informirati državljane. Mislim, da si moramo pogledati primer odbora za peticije, da moramo pogledati, kako oni delajo in se iz tega nekaj naučiti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 v središču pozornosti zlasti prejšnjega sklica parlamenta in to zaradi nekaterih peticij, eh, ki jih je prejel. Sam želim omeniti dostopnost informacij za državljane. Tu se strinjam eh, s predhodno govornico. Prepoznavnost eh, odbora in tudi ombudsmana moramo povečati državljane moramo obveščati o tem, kako napreduje delo v odboru, ravno tako jih moramo informirati o zaključkih in eh, sklepih eh, odbora o različnih peticijah. Recimo, ko je šlo za projekt Severnega toka, eh, so bili sprejeti določeni zaključki, ampak se, eh, državljani ne vedo, kaj se dogaja. Gospod Krijovski podkreślić jak rośnie. Najpierw mi dovolite, da poudarim, kako zelo pomembno vlogo igra odbor za peticije. To je odbor, ki lahko pomaga evropskim državljanom. Delo tega odbora je zelo pomembno za evropske državljane. predvsem za tiste, katerih pravice so kršene. Naj podarim, da bi moral odbor za peticije našega parlamenta bolj tesno sodelovati s svojimi sogovorniki v nacionalnih parlamentih, se pravi z odbori za peticije v eh, nacionalnih parlamentov. Eh, pomembna je tudi vloga nadzora, ki jo ta odbor lahko izvaja nad Evropsko komisijo. Hvala lepa. Sedaj bom pa dal besedo komisarju. Gospod komisar, slišali ste določena vprašanja, slišali ste nekaj komentarjev. Pos poskušajte odgovoriti na postavljena vprašanja. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se poskušam osredotočiti na najpomembnejše elemente v tej razpravi. Te elemente lahko porazdelim v tri dele. Najprej boljša komunikacija, boljša obveščenost. Drugič, sodelovanje z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo na področju peticij. In tretja skupina pripomb se je nanašala na vprašanje postopka v primeru kršitve. Kar zadeva boljšo komunikacijo, tu se s poštovanimi člani strinjam. Res je, bolj se moramo truditi z obveščanjem državljanom. Moramo bolje razložiti, kaj je to državljanska pobuda, kaj je to peticija. Vedeti morajo, kakšne so njihove pravice, eh, kako se lahko obrnejo na urad varuha človekovih pravic. In tu ni bilo dovolj. Eh, narejeno in zato se moramo bolj potruditi, zato da bomo obveščenost med državljani izboljšali. Izboljšati moramo tudi komunikacijska urodja, ki jih že imamo na razpolago. Izboljšati moramo spletno stran. V svojem uvodu sem povedal, da je namen eh, spletne strani Evrope točno v tem, da se ti problemi rešijo delali smo že z odborom Inkom, predstavili smo spletno stran zelo. Eh, smo pripravljeni sodelovati tudi z drugimi odbori. Želimo zvedeti njihovo mnenje o tem, kako lahko spletno stran izboljšamo, tako da bo obveščenost državljanov boljša. Z, eh, To novo državljansko pobudo in za možnostjo peticij bodo evropski državljani dobili novo orodje, kako se odzvati na kršanje eh, evropske zakonodaje. Tu bi zlasti želel podariti pomembno vlogo odbora za peticije. Eh, tu je tudi uredba, snutek uredbe o ECI eh, e in mislim, da bomo kmalo prišli do trenutka, ko bomo o tem vprašanju lahko razpravljali v Evropskem parlamentu. Ko bo enkrat ECI vzpostavljen, bomo videli, kako se lahko s tem instrumentom dela. Kar pa zadeva sodelovanje s Evropsko komisijo. Kot sem že povedal, Evropska komisija je pripravljena tesno sodelovati z Evropskim parlamentom. Zavedamo se, kako pomembne so peticije za naše državljane. Vemo, da je najboljši odgovor tisti odgovor, ki je pravilen, ki je hiter. Kaj ti, če pride do odgovora na peticijo, preposno so državljani frustrirani. Ampak včasih to ni lahko. Ni lahko hitro se odzvati na peticijo, zato ker peticija veliko krat zahtevajo podrobljene, poglobljene študije in To eh, zna tudi trajati. Vendar pa vem, da bomo z Evropskim parlamentom sodelovali in skupaj našli načine, kako ta postopek izboljšati. In potem še zadnja točka kršitve. Eh, zagotavljam spoštovanim članom Evropskega parlamenta, da to vprašanje jemljemo zelo resno. In videli boste, ko si boste pogledali se znam eh, postopkov ki so se odprli v primeru kršitev, boste ugotovili, da eh, to resno jemljemo, kajti gre za spoštovanje evropske zakonodaje in poskušamo uporabiti vsa sredstva, ki jih imamo na razpolago, se pravi izmenjavo mnen, eh, dialog z državami članicami, spodbujanje držav članic, da popravijo neprimern prenos evropske zakonodaje in seveda, če se vse to ne obnese, pa v ta namen uporabimo tudi druge možnosti in si se vse obrnemo na Evropsko sodišče. Eh, tožbo. Evropski parlament zahteva več informacij o postopku kršitev. Vesel sem, da imamo sedaj že določene ideje, kako to narediti v prihodnje in prepričal sem, da eh, boste z dodatnimi informacijami, ki jih boste imeli na razpolago, lahko uresničevali tudi svoje pravice in uporabili svoj vpliv na države članice, tako da bo evropska zakonodaja bolj spoštovana. Eh, kar pa zadeva podrobne in konkretne vprašanja, bom pa ta konkretna vprašanja predložil svojim službam. Hvala lepa, komisar Ševčovič. Sedaj pa prosim poročevalca gospoda Iturgajza Angula, da zaključi to razprave. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti vsem tistim, ki ste prispevali k tej razpravi. V vseh prispevkih smo lahko zasledili rdečo nit. In to pa je, kako pomemben je odbor za peticije, kajti tisoči državljanov temu odboru zaupajo. Zaupajo odboru, da bo znal rešiti njihove realne probleme ta odbor za peticije je tisti, ki ima najbolj neposredno povezavo z evropskimi državljani. Zato ga moramo zavarovati, okrepiti, izboljšati, tako da eh, bomo vedeli, da res opravljamo koristno delo. Prosim vas za eh, dovoljenje, gospod predsednik, da komisarja lepo prosim, da prisluhne pritožbam mojih kolegov, ki so utemeljene pritožbe. Veliko kolegov je omenjalo pomankanje informacij, predolge postopke, eh, potem eh, pomankanje informacij o tem, kakšni so bili zaključki oziroma skleti odbora. To vprašanje moramo rešiti. komisija mora vložiti še več v naporo za to, da bo te pritožbe eh, rešila čim prej. Hvala lepa. Hvala lepa. Razprava o odboru za peticije je s tem zaključeno. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu so enominutni govori. Gospod Lambrinidis je že v dvorani in no mu kar predajam predsedovanjem.